ne da bi pri tem uh, izrazil veliko ogorčanje nad tem, kako je bil včeraj na ulicah Londona ubit nek britanski oficir. Prosil bom uh, predsedstvo parlamenta, da izrazi družini tega vojaka, tega oficirja naše sožalje. Gospod Dol. Gospod uh, predsedujoči, ponavadi ne govorim ob takšnih trenutkih.